Potem kolega Fonsulika. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospe in gospodje, Evropski dolgoročni investicijski skladi so novo finančno urodje, ki bo omogočilo usmerjevanje zasebnih naložb v realno gospodarstvo. To je bistvenega pomena za to, da evropske, evropsko gospodarstvo stopi na pravo po trajnostne rasti v okviru obzorja 2020, zato da bi spodbudili k rasti in zaposlovanju. Zadovoljen sem eh, z delom naše skupine, izogniti se moramo špekulacijam. Naložbe morajo doseči cilje iz eh, naslova strategije Evropa 2020. Osredotočamo se na realno gospodarstvo držav članic Evropske unije. Tudi mali investitorji lahko sodelujejo v tem skladu in so pri tem zaščiteni. Imamo uh, zgodnje dovoljanje in uh, ustale pogoje, ki jim to omogočajo. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa. Kolega Marijas. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. To je zelo pomembna tema, če želimo odpraviti eh, ovire za financiranje gospodarstva. Imamo kazino, gospodarstvo, ki eh, ulaga v finančne instrumente, ne v realno gospodarstvo. Kapitali, eh, kapital želi pridobiti čim več. Ravno zato se kapital seli iz ene države v drugo, iz eh, enih rok v druge roke nekaj treba narediti. Temu moramo narediti konec, ustvariti moramo nov uh, akt Glass-Steagall, zakonodajni akt, ki bo preprečil takšno kazino gospodarstvo. Ločiti je treba komercialne banke in investicijske banke. To je bistvenega pomena. Hvala. Hvala. Gospod Gleso za minuto. Eh, gospod glezos tisočkrat smo že slišali da krediti vodijo v suženjstvo Plutarh je omenjal še bolj resne oblike. Če se človek zadolžuje, potem dejansko postaja sužen in grška kriza je bila smrtonosni udarec za našo državo. Vse smo naredili zato, da smo rešili banke, vedno več je brezposelnih, Veliko podjetij se zapira, podjetja hodijo v stečaj, ljudje delajo samomore. V Grčiji je zadeva res kritična in ta dolgoročni investicijski sklad me zanima, odkot se bo financiral, kdo bo od tega kaj imel, ljudje ali banke. Grki morajo sami prevzeti stvari v svoje roke. Hvala gospod Glesos, sedaj pa gospod Kelly. hvala lepo. Hvala, gospod predsedujoči. Poročevalec pri tem poročilu si zasluži pohvalo, kaj ti vse, če se dotakne, se spremeni v zlato. Tokrat govorimo o dolgoročnih naložbenih skladih in še dobro je, da se rešujemo gospodarske recesije, zato je zelo pomembno, da si pogledamo dolgoročne naložbe, še posebej, ker bi vsi imeli korist od dolgoročnih naložb. Sedaj moramo začeti preučevati možnosti izkoriščanja obnovljivih virov energije in tudi možnosti vlaganja v te oblike energije. Seveda moramo obravnavati tudi turistično panogo, Veliko bi lahko storili za to, da bi ta industrija z naložbami dosegla še več razvoja. Hvala. Hvala. Gospa Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Încep prin a spune că apreci... La lipa, gospod predsedajoči, sama bi rada čestitala poročevalcu in tudi poročevalcem v senci. Hvala lepa, da ste skušali izboljšati uredbo sveta in parlamenta. Vseeno pa si lahko zgolj zastavim dodatna vprašanja. Pogosto smo slišali besedo mala in srednje velika podjetja v današnji razpravi, ampak zanima me, ali bodo oni imeli dostop do teh alternativnih virov financiranja, ki niso bančni viri. Vi boste namreč uporabljali enaka merila, kot se jih v preteklosti uporabljale banke. Zato se mi zdi, da bi moral znotraj tega naložbenega sklada predvideti tudi določeno vsoto za MSP-je. V nasprotnem primeru se bodo sredstva usmerila zgolj v eno smer in MSP-ji ponovno ne bodo deležni podpore. Uh, Kozme in ostali skladi, ki so bili namenjeni MSP-jem, so zgolj v teoriji namenjeni njim, v praksi ne dobijo MSP-je skoraj da nič. Upam, komisarka, da boste našli rešitve za financiranje tudi MSP-jev. Hvala. Hvala lepa. Gospa Grapini. Običajno eh, tistim, ki niso na začetku tukaj, ne dam besede. Nisem videl gospoda Zvera in celo sam sem bil presenečen

Hvala lepa, gospod Zver. Postopka. Pritegnite pozornost predsedujočega. Jaz sedaj konec, sedaj pa dobi besedo komisarka Vestegar. Izvolite. Like hvala lepa, hvala za vaše komentarje. Res je. Pri komisiji želimo zagotoviti, da so evropski dolgoročni investicijski skladi na voljo čim prej. Veliko vas je že povdarilo, da dolgoročne naložbe potrebujemo sedaj. Sodelovali bomo z ustreznimi organi na evropski ravni, zato da pripravimo ustrezna in primerna pravila, ki v celoti odražajo namere besedila, o katerem ste govorili danes. Seveda upamo in tudi računamo na vašo pomoč še vnaprej. Vsi si želimo, da bi bili uspešni. Če sklenem, Evropski dogoročni investicijski skladi so eden prvih konkretnih korakov k temu, da zagotovimo Evropsko unijo kapitalskih trgov. Potrebujemo dinamično držo tukaj, zato da bomo podpirali Evropski trg, zato da bodo mala in srednja podjetja lahko uspešna. Skupaj smo oblikovali robusten okvir, ki zagotavlja gotovost investitorjem, zato da bodo vedeli, da se bo njihov denar porabljal za ustrezne naložbe v realnem gospodarstvu. Podjetja, velika in majhna, bodo dobila finančna sredstva in tako bodo vedeli, da, da se lahko zanašajo na ta kapital, ki bo na voljo tudi na dolgi rok. Številni ste tudi omenili, da gre za dopolnjevanje. Pomagali bomo tudi kapitalskim naložbam, pomagali bomo bankam, da bodo posojale in tako naprej. Seveda bomo uvedli tudi omejitve, kaj ti uredba prepoveduje naložbe v tretje države, ki so določene kot države z visokim tveganjem ali države, ki ne sodelujejo z ustreznimi organi. Tretja država mora prav tako ravnati v skladu z konvencijo o obdavčevanju OSEA, Evropski tvegani kapital in sklad za socialno podjetništvo imata enake zahteve. Mislim, da je to zelo pomembno. In še nekaj je zelo pomembno. Naložbe v komercialno lasnino bodo mogoče le, če bo to res del dogoročnih naložb. In na koncu še nekaj, to ste storili tudi vi. Želim se zahvaliti gospodu Lamasurju in poročevalcem v Senci, kajti res so opravili zelo dobro delo, ta zakonodaja je praktična in izvedljiva. Mislim, da jo lahko začnemo izvajati že sedaj. Hvala. Hvala lepa, gospa komisarka. Na koncu pa dobi besedo še poročevalec, gospod Lamasur. Izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam bi se kar strinjal s temi odličnimi zaključki, ki jih je ravno kar predstavila komisarka. Hvala lepa tudi vsem kolegicam in kolegom za izraženo podporo, še posebej poročevalcem v senci. Komisija in italijansko predsedstvo sta bila zelo učinkovita pri zaključevanju tega dialoga. Če bi bil kolega Lambert še prisoten, bi ga pomiril in mu rekel, da je ta kvota 60 odstotkov sredstev žal bila zavrnjena. Ampak to je še toliko bolje, zato ker je besedilo sedaj takšno, da ne gre več za 60, temveč za 100 odstotkov naložb, ki se osredotočajo zgolj na evropske projekte. Če bi bila gospa Matijas še tu, bi jo prav tako pomeril in ji rekel, da bomo s temi dolgimi naložbenimi skladi delovali ravno nasprotno, ko smo, kot smo v preteklosti, ko je vladalo tako imenovano kazino gospodarstvo. Sredstva bomo sedaj namenili za poslovanju in konkurenčnosti. Naložbe bodo dolgoročne. Če bi bil gospod Mono še v dvorani, bi ga prav tako pomiril in mu rekel, da je v nasprotju s tem, kar on trdi in česar se boji, situacija drugačna. V Franciji smo financirali MSP-je v preteklih letih, ker jih banke niso, vendar to žal ni dovolj za to, da bi zagnali rast in naložbe povsod po Evropi. Bi se pa na koncu obrnil še na države članice in jim dal eno priporočilo. Ta sredstva, te sklade moramo narediti nekoliko bolj seksi, če lahko tako rečem. Poleg tega bi morali v vsaki od držav članic poskrbeti za čim boljše spodbude za varčevanje. Samo tako bomo lahko naredili te sklade uspešne. Hvala. Hvala lepa, gospod Lanasur. Razprava je konec.